floor. Hvala lepa, predsedujoči. Dobro jutro vsem. Upravičujem se, vem, da je to bila težka odločitev, ampak eh, vendarle želim povdariti, da je odločitev o preložitvi glasovanja za našo delegacijo vsaj velik problem zaradi načina, kako to dojemajo evropski državljani, ki jih zelo, zelo skrbi ta tema tako da sem samo hotela izpostaviti to vprašanje. Boste dobili besedo potem, ko bom povedal, kar imam zapovedati. Mikrofon, prosim. Še ena zadeva glede amandmaja 27 in eh, vrstni red amandmaja na tem redu kajti tudi to je namenjeno temu, da se državljane zmede. Zadevo bi morali obravnavati celovito, drugi del pa bi moral biti brezpredmeten. Strinjam se, da gre za postopkovno vprašanje, ampak veliko podpore je bilo za amandma 27 in zato pozivam predsedujoči, da ponovno premislite o tem vprašanju. Gospa Anderson, poslušajte sporočila predsedstva, potem boste povedali svoje. Nekateri vodje političnih skupin, ki predstavljajo večino v konferenci predsednikov, so predsednika Evropskega parlamenta obvestili o tem, da želijo vrniti poročilo poslanca Langeja o pogajanjih o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb nazaj v odbor. V tej točki lahko takšno spremembo opravimo le na predlog predsednika parlamenta o spremembi dnevnega reda na podlagi člena 152 poslovnika. Da bo parlament lahko glasoval o temu predlogu, je predsednik sprejel uvrstitev tega predloga na dnevni red. Zato dajem na glasovanje predlog o vrnitvi poročila Lange v odbor. In sicer poemensko. Če želi kdo govoriti v prid temu predlogu, torej en govornik v prid vrnitvi, en govornik proti. Kdo želi govoriti v prid temu predlogu? No, no, Kaspar, no. io credo che si debba rispettare la volontà mislim da treba spoštovati voljo parlamenta torej plenum je tisti ki odloča kako in kaj plenum bo odločal kako in kaj izvolite spoštovani gospod predsedujoči spoštovane kolegice in kolegi vsi smo se dolge tedne pripravljali na današnjo razpravo in glasovanje. Včeraj smo slišali o odločitvi predsednika, da danes temu ne bo tako. Bilo je veliko govoric in zato želim povdariti, da bi naša skupina sicer bila pripravljena danes eh, glasovati, ampak glede na to, da glasovanja danes ne bo in glede na to, da bo odbor ponovno glasoval o amandmajih, pa je smiselno, da se glasovanje in razprava opravita eh, skupaj tako o teti pokoto poročilu, ko bomo sploh vedeli, o čem bomo glasovali. In zato predlagam, da se glasovanje opravi skupaj z razpravo v plenumu, potem, ko bo odbor ponovno opravil svoje delo in zato menim, da bi razprava morala potekati ne danes, ampak ko bo za to pravi trenutek. Hvala. Proti predlogu, izvolite. Spoštovane kolegice in kolegi, v utemeljitvi je bilo rečeno, da je večina oziroma da so predsedniki tistih skupin, ki imajo večino v konferenciji predsednikov, predlagalo predsedniku, da naj razpravo preloži. Takšen način postopanja je zelo problematičen, kajti na ta način institucije znotraj tega parlamenta popolnoma razvrednotite. Sploh ne povprašate posameznih eh, predstavnikov političnih skupin po mnenju in to ni sprejemljivo. Vedno se lahko skrivamo za paragrafi, vedno se lahko uveljavlja ta ali ona pravica ali naprimer, da je bilo preveč amendmajev in tako naprej in tako dalje. To, kar pa se mi zdi nujno, je, da se najprej opravi ustrezno posvetovanje med našimi vrstami. Temu ni bilo tako in zato mi kot skupina protestiramo proti to vrstnemu načinu delovanja. Da torej parlament sam sebe na ta način odriva v stran, da sami sebi jemljamo to vrstne prvice. Milijon, milijone menšu, milijon... Na milijone ljudi, na milijone ljudi čaka na to, kaj bomo mi danes storili, vi pa to zadevo preprosto odložite. Če želimo tu zastopati ljudi, ki so nas izvolili, potem imajo vsaj to pravico, da slišijo glas parlamenta pa če je to vam v večini to všeč ali ne. In mi nismo odgovorni za to, mi nismo odgovorni za to, da je velika koalicija tu v parlamentu nezmožna soglasja. In tu gre za res neprimerno, popolnoma neprimerno in sramotno delovanje, pri katerem ne želimo več sodelovati. Una informazione, una informazione. Še uradna informacija, uradno obvestilo. Glasovanje v plenumu za poročilo Lange ima 170 amantmajev, 17 zahtev po eh, glasovanju eh, poemensko in 10 zahtev po glasovanju po delih oziroma ločeno glasovanje. V skalo s členom 175 eh, poslovnika se je predsednik posvetoval s predsednikom odbora INTA in zahteval te komisije, da se ponovno se stane in obravnava amandmaje. Zdaj pa glasujemo o tem, ali preložimo razpravo. Glasovanje je že bilo preloženo v skladu z členom 175 poslovnika na podlagi odločitve predsednika. Besedo dobi gospod Pitella. Predsedujoči Tajani, v prvi fazi te razprave ni bilo jasno, ali se zdaj prelaga glasovanje ali razprava. Vi ste zdaj zadevo jasno razjasnili, namreč da sploh ni vprašanje glasovanja. Glasovanje je bilo odloženo na podlagi odločitve predsednika parlamenta, ki je zaradi številčnosti amandmajev resolucijo vrnil v odbor. Mi cenimo modrost predsednika Šulca, kajti problem parlamenta problem tega parlamenta ni, kako se kazati v javnosti, ampak pomembno je, da razpravljamo, kako bomo imeli zaupanje državljanov, če ne bomo razpravljali. In brez resolucije mislim, da je prav, da se je Šulc odločil kot se je. In to ni prvi krat v zgodovini tega eh, parlamenta. Konec. Druga zadeva, glede razprave. Mi nismo ne za, ne proti. Kar se nas tiče, imamo razpravo lahko, lahko jo imamo tudi skupaj z glasovanjem, takrat, ko bo glasovanje. Za nas to sploh ni vprašanje. Ključno vprašanje po našem mnenju pa je, da ni dogovora med skupinami, ne samo med eh, skupinami, ki imajo večino, ni dogovora o resoluciji in zato se je predsednik Šulc modro odločil, da vrne predlog v pristojni odbor. Onorevole, onorevole Žado. Gospod Žado, spoštovane kolegice in kolegi, kakšen parlament pa je to, kjer se predsednik odloča, da bo manipuliral s poslovnikom, zato ker se boji, da ne bo deležen večine za ta sporazum? zato ker se boji, da ne bo večinske podpore za sistem ISDS. E Kakšen parlament je to, kjer liberalna desnica meni, da je treba razpravo zdaj omejiti zgolj na tematiko, ki eh, zanima državljane. Kakšen parlament je to, ki se boji glasovanja, ki se boji razprave, ki se boji evropskih državljanov? Tako da razpravljamo in glasujemo. Onorevole Weber. Gospod Weber. Spoštovane kolegice in kolegi. Spoštovane kolegice in kolegi. Kar eh, napeta razprava takole za 8. uro zjutraj tu v parlamentu. Najprej naj še enkrat pojasnim. O vprašanju razprave ali ne razprave danes odloča plenom Evropskega parlamenta. Ne odloča se o tem za zaprtimi vrati, temveč mi, poslanci, o tem odločamo. To je pošten postopek in prav je tako. Druga zadeva. Martin Šulc je na podlagi poslovnika sprejel odločitev. Pravila poslovnika so jasna, če je preveč amandmajev in bi s tem bil plenom bistveno preveč obremenjen je možno predlog vrniti v pristojni odbor in zato smo tudi podprli ta predlog, bomo sploh lahko ustrezno razpravljali o delu v parlamentu. Tretja zadeva, iskreno povedano, kolegice in kolegi, eh, strankarsko politično povedano, lahko rečem, da me zelo, zelo skrbi, kako dva ekstrema tu, skrajna levica in skrajna desnica, to zadevo podpihujeta, zeleni pa so zraven. To me zelo, zelo skrbi gospa Harms, potem pa glasujemo. Še, zadnič, še zadnja dobi besedo gospa Harms, potem glasujemo. Honorams, you have the floor. Kolega Weber, ta zadnja obtožba, to mislim, da je nekaj, o čemer bi morali še enkrat razmisliti. Kajti, če bo zdaj vsak, gospod Weber, spoštovane kolegice in kolegi, če bo zdaj vsak, ki je kritičen do zasebnih sodišč znotraj sporazuma TTIP, TTIP če boste vsakega nabili na pranger, pa naj bo to eh, levi ali desni radikalec, potem se res sprašujem, kakšna podlago za sodelovanje sploh imamo v tem parlamentu. Ja, veliko kolegov je tu, še posebej na tej strani parlamenta, pa tudi na oni strani, številni kolegi, ki so v predvolilnem boju svojim voljivcem obljubili, da teh zasebnih sodišč ne bo. In ta njihova obljuba drži. To glasovanje in ta razprava danes se prelaga na kasnejši datum in Martin Šulc to dela jan na podlagi poslovnika. Martin Schulz to, da se to glasovanje preloži, ker ni več jasno, kako bo njegova skupina, skupina socialdemokratov, držala obljubo iz predvolilnega boja. In kolega Pitela, kolega Pitela. Predsednik prekinja. To ni razprava. Gospa Harms, predsednik, prekinja. Predlog gospe Malmström, predsednik, ponovno prekinja. Down, Prosim, če se usedete. Gospod Kamal, dobite besedo. Prosim, če se usedete. Ja, Honorable. Sit down, please. Dobro jutro vsem. Kako kaj? Ja, tudi do vas pridem, brez skrbi. Počakajte, pridete na vrsto. Naj bo stvar jasna. Mi smo bili pripravljeni glasovati, ampak zaradi nečastnega ravnanja levice v tem domu danes ne glasujemo. Je tako? Menili smo, da imamo dogovor, ampak eh, ta dogovor je bil prekršen. Zato zdaj govorimo o tem, glede na to, da glasovanja ne bo, ali bomo sploh imeli razpravo. Naj bo jasno, popolnoma prav imate. Tu ne gre za tiste, ki jim to kaj pomeni, ki želijo imeti razpravo. Edino prav pa je, da imamo razpravo takrat, ko bo potekalo glasovanje. lahko ste še tako vznemirjeni in imamo razpravo zdaj, ampak bolje je, da imamo razpravo takrat, ko bo potekalo glasovanje. In ko vidim zelene in socialiste, kako se takole prijazno med sebojno pogovarjajo, bi dejal, da ne le da potrebujemo mehanizem za reševanje sporov na globalni ravni, ampak morda celo za levico tole v parlamentu. The last, the last speaker. še v imenu skupine EFDD zadnji govornik, potem glasujemo. Uh, Dame in gospodje, to je točno to, kar državljani pričakujejo. Evropski državljani pričakujejo, da bomo imeli to razpravo. Več kot dva milijona državljanov je podpisalo peticijo, da ne obravnavamo vprašanje sporazuma TTIP. Nešteto klicev, nešteto elektronskih sporočil je prejel vsakdo izmed nas. Prava poplava vprašanje in sporočil. Ljudi skrbi to vprašanje in kaj se gremo mi danes? Danes naj bi imeli razpravo o sporazumu TTIP. To je na dnevnem redu za danes in kaj bomo mi? Se bomo vrnili v pisarno? Ali pa bomo dejansko storili to, kar ljudje od nas pričakujejo in bomo imeli razpravo? Dame in gospodje, izbira danes je izbira med eh, demokracijo, med tem, ali bomo prisluhnili ljudem, ali pa bomo šli nazaj k temu, da se stvari odločajo za zaprtimi vrati v Evropski uniji. Dame in gospodje, to razpravo danes moramo imeti, kajti to od nas pričakujejo državljani Združenega kraljestva, Italije in celotne Evrope. Rego. Hvala lepa. Pridržujem se ogorčenju tistih, ki so danes dejali točno to, kar državljani mislijo. Mi smo parlament birokratov, kadar nam je to po všeči in parlament bla bla, kadar to ni všeč eh, večini. Pravila se uporabljajo le takrat, ko je to nekomu po všeči. In eh, center v tem zboru sedi za staro ideologijo levice in desnice. Državljani, državljani, ki zdravo razmišljajo, niso ne levi, ne desni. In to moram povedati vam, gospod eh, Weber. Danes zdravo pamet kažejo ravno stranke na enem in drugem skrajnem koncu tega parlamenta, ne pa vi. Le pozicioni sono chiare. Dobro, stališča so jasna. Vsi ste izrazili svoje stališče. Zdaj pa glasujemo in sicer poimensko. Guje, ste že dobili besedo? Ne, ne, ne, zdaj gremo na glasovanje. Glasujemo o predlogu vrnitve poročila Langeve odbor in sicer poimensko. Glasujemo poimensko ponavljam, glasujemo o predlogu vrnitve. Torej, kdor glasuje za, glasuje za vrnitev poročila v odbor. Kdor je proti, hoče imeti razpravo tu in zdaj. Ponavljam, na podlagi člena 175 poslovnika se je predsednik odločil, da preloži glasovanje. Torej, v tem trenutku glasujemo zgolj o tem, ali se razprava preloži glasovanja o poročilu tako ali tako ne bo. Torej, glasujemo poemensko, glasujte prosim. La votazione è chiusa. Konec glasovanja. Dnevni red je torej spremenjen, poročilo Lange se vrne. Prekinjam zasedanje do glasovanja ob 12. uri, torej točno v povdne.